Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Tomas skladno s pravili skupne ribiške politike. Najprej bo prva govornica gospa Tomas za štiri minute. Merci, Hvala, predsednik, kolegi, Evropski parlament bo jutri izrazil stališče o predlogu usklajevanja uredbe o ribolovnem nadzoru z Lizbonsko pogodbo. To je jamstvo spoštovanja pravil skupne ribiške politike. V predlogu Evropska komisija pošteva nekdani postopek komitologije. To je porazdeljeno med delegirane in izvedbene akte. Zelo formalno moramo razmisliti o tej porazdelitvi med akte. Če so pravila porazdelitve pristojnosti določena s pogodbo, se v praksi soočamo z različnimi sivimi conami. Potrebujemo politične odločitve zakonodajalcev. Pogosto pozabljamo na porazdelitev pristojnosti med evropskimi institucijami. Ta porazdelitev so določali z bonski pogodbi. Sedaj se vse razvije, tudi s prilagajanjem. Predlogu komisije vidimo veliko delegiranih aktov, skoraj te sistematično. To ne bi bilo pod nadzorom parlamenta, ampak pozneje. S tem ne bi zagotovili pristojnost, ampak kolegi, pozor, kajti danes parlament nima nobenih sredstev, ne človeških, neresnih postopkov, da bi resno opravljali ta ekspost nadzor. Kar pomeni, da določbe iz pogodbe ne bodo spoštovane. Zato komisijo opozarjamo na mnenje pravne službe parlamenta. Prosili smo za to zahtevo. Lizbonizacija mora potrditi sklejenost besedila s pogodbo, ampak če gre za člena 291, 297, gre tudi za listino o temeljnih pravicah. To imamo v prilogi pogodbe. Komisija naj parlamentu potrdi, da bo pri prihodnjem prilagajanju opravila tudi pravno preverbo. Ko gre za uredbo o ribolovnem nadzoru, bi rekla dvoje, kar zagovarjam. Najprej potrebujemo enotno izvajanje uredbe. Potrebujemo usklajenost povsod v Evropi. Zato zagovarjam predlog komisije, da bi imeli raje delegirane akte, da bi ribiči iz Vige Deltronta, Gilvineka, vsi ti različni ribiči ne bi bili deležni diskriminacije, da bi se vse izvajalo poenoteno. Sicer pa zagovarjam idejo Evropske komisije, da gre le za lizbonizacijo, gre za pravno usklajevanje. To pa ne sme biti le izgovor pri revidiranju te uredbe. Reforma skupne ribiške politike pomeni notranje revidiranje te uredbe številni so vložili predloge spremem, ampak sprašujem se, ali je to smisel kompromisa. Tako da moramo komisijo pozoriti na to, zato da bo v prihodnji uredbe nadzoru to upoštevala. Posledično res obžalujem, da komisija danes predlaga nekaj, kjer sploh ni teh zahtev. Pravzaprav je komisija pred kratkim poslala omnibus, zato da bi prilagodili nadzor zahtevam. O završkih, to je seveda povsem običajno, skladno skupno ribiško politiko, ampak ne, da bi prilagodili uredbo nadzoru na sklajen način, na modr način. Tu moramo upoštevati vse reforme, vse vsebinske pripombe kolegov. Te pogosto izvajajo iz prakse, vsakodnevnega življenja ribičev. Sicer pa imamo revidiranje uredbe in danes govorimo tudi o raztovoru, o drugih podatkih. To ni tako samoumevno. Če parlamentu razprava ne bo usklajena, ne bomo delali dobro, ne smemo prehitevati. Gre za vsakodnevno življenje ribičev. Komisija mora resno pripraviti predlog, seveda pa moramo spoštovati vsa pravila, rada bi dosegla kompromis zlasti v tej razpravi o nadzoru. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospe komisarki Damanaki. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za izraženo podporo predlogu komisije. Ta usklajuje predpise eh, o SKP z Lizbonsko pogodbo. Prav tako bi se želela še zlasti zahvaliti uh, poročevalske gospe Tomas za njena prizadevanja pri tem pomembnem dosjeju. Torej imamo nov zakon, ki ureja skupno ribiško politiko, kot je pravkar omenila gospa Tomas. Ja, ta nov zakon je začel veljati na začetku letošnjega leta. Prav tako je smo prejšnji teden dosegli politični dogovor glede novih pravil o financiranju in veselim se že um, tega, da bo ta parlament in svet tudi uradno potrdila ta kompromis. Sklicujem se na ta okvir in tudi na dogovor glede financiranja zaradi tega, ker bi želela izpostaviti, da je ta okvir nujno potreben za učinkovito izvajanje in nadzor naša nova pravila bodo prinašala prednosti za ribiče staleže in lokalne skupnosti če bodo izvajana pravilno to je bistveno eh, do konca mojega mandata hkrati pa je to tudi bistvenega pomena za tistega ki me bo nasledil tako se strinjam z gospod tomas da moramo storiti vse kar je v naši moči da bi lahko resnično eh, poskrbeli za eh, izvajanje nadzora in da bomo lahko tudi prepričani da se to izvajanje um, dosega enotno, tako da imamo celotno, en, usklajeno izvajanje po vsej Evropske uniji. Naj povdarim, da ta predlog je omejen na to, da bi naj bila pooblastila komisiji na področju delegiranih in izvedbenih aktov v skladu z novimi pravili Lizbonske pogodbe. To je to, o čemer zdaj govorimo. Govorimo o tem, ali so izvedbeni akti in delegirani akti, ki so podeljeni komisiji, skladu s komisijo. In uh, pri tem ima seveda parlament svojo vlogo in zato smo tukaj, da slišimo vaše mnenje, ki ga bomo seveda tudi spoštovali. Zato je danes ta dan oziroma smo tu zato, da bi se pogovarjali o spremenjenih postopkih povezanih z Lizbonsko pogodbo, ne pa da se pogovarjamo o spremembah vsebine. Mislim, da je to pravilen način pristopanja do zadeve. Prav tako sem razumela, da obstajajo določene želje med poslanci in poslankami, da bi se prenovila celotna uredba o nadzoru. Naj pa vas spomnim, da ta uredba o nadzoru, ki trenutno velja, da je začela veljati šele leta 2010. In izvajanje se je začelo šele z letom 2011. Kaj pomeni, da govorimo o uredbi, ki ima samo dveletno preteklost? Lahko vas zagotovim, da bomo ustrezno in pravočasno ocenili delovanje in izvajanje te uredbe. Konkretno bo Evropska unija parlamentu in svetu poslala poročilo o izvajanju uredbe o nadzoru ribištva vsakih pet let. Že v sami uredbi je sklic na to poročilo, tako da lahko pričakujete prvo poročilo v prvi polovici leta 2015. To je naša obveznost in to je tudi to, kar bo komisija storila. Uredba, omnibus uredba, ki ste omenjali, je nekaj, kar bo prišlo v razpravo. Začeli smo že, oziroma bomo začeli z pripravo, takoj kot je Evropski parlament eh, izglasoval novo ribiško politiko. Prej tega ni mogoče narediti. In v parlament bomo prišli v najkrajšem možnem času, kar zadeva uredbo o nadzoru. Ko bomo imeli rezultate evalvacije in stanja, bo komisija ocenjena, ali je primerno spremeniti uredbo o nadzoru. Seveda pa morajo države odločiti. Tukaj moram zaključiti. To je naloga, s katero se bo ukvarjal moj naslednik in sicer v začetku naslednjega leta. Moja naloga je izvajati to uredbo in to bom počela do konca svojega mandata. Seveda pa bom pripravila tudi vse za možno revizijo, prenovo uredbe, do katere bo prišlo v začetku naslednjega leta. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj bi predal besedo kolegici Fragi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina pod eh, podpira eh, to uredbo in se zahvaljujemo, da je komisija sprejela določene predloge. Na ta način smo lahko delovali v okviru postopka komitologije in hkrati eh, se zavedamo, da je treba čim prej pripraviti popolno prenovo uredbe. Ne samo, da jo prilagodimo novi ribiški politiki, ampak tudi zato, ker je prišlo do cele vrste sprememb in če bomo te napačno tolmačili, potem bo imelo to hude posledice. Zavedati se moramo, da nekaj že imamo na mizi, kar smo pravkar slišali. Imamo ta omnibus, kjer gre tudi za prilagoditev nove ribiške politike, tudi kar zadeva završke in tukaj imamo veliko sprememb v primerjavi z prejšnjo uredbo o nadzoru. Zato je tudi smiselno, da čim prej vi ali pa vaš naslednik pripravi temeljito prenovo, temeljito revizijo in še nekaj. Pomembno je, da smo tukaj zelo previdni, ko zadeva pripravo izvedbenih aktov ne, da bi odzimali naloge parlamentu, ampak zavedati se moramo, kako pomembna je previdnost. In zato se moramo kot parlament vprašati, kako daleč smemo iti sploh v odborih, kjer nimamo na voljo toliko sredstev in tudi eh, kapacitet. Zato bi bilo nesmiselno, če bi pri vsaki garanciji se lotevali naloge, ki je zelo zapletena. Hvala lepa, gospa Ulrike Rodost. Gospod eh, predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi z eh, mojega stališča. Imamo dva osrednja elementa v tej uredbi. Kot prvo je določanje trajnostnih eh, vrednosti ulova. Drugo pa je, da moramo eh, zagotoviti tudi to, da se bodo v ribištvu držali teh omejitev. Prvo zadevo smo uredili v uredbi, kar pomeni, da ne sme biti več prelova v Evropski uniji. Določili smo tudi neke načel za nadzor eh, ribištva. Naprimer, da mora biti nadzor eh, učinkovit, eh, koordiniran, ampak ne morem, nismo pa določili, Podrobnosti. Trenutna uredba o nadzoru, ki jo tukaj prilagajamo samo Lizbonski pogodbi, je dokaj mlada. Kratek čas pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je eh, svet eh, po kratkem postopku sprejel to uredbo, verjetno zato, ker takrat še. Ker takrat parlament še ni imel možnosti soodločanja. S tem se je nadzor bistveno izboljšal. Kljub temu pa je reforma ribiške politike in s tem povezana prepoved eh, završkov nekaj, eh, zaradi česar moram razmišljati o prenovi te uredbe. Ribiči morajo za upoštevanje prepovedi završkov dobiti neke spodbude. V mnogih primerjih bi lahko skrajš, zmanjšali oziroma povečali minimalne količine, ampak samo v primeru, da se bodo ribiči držali prepovedi zadržkov. Zato je lahko to kontraproduktivno. Z tega razloga pozivam komisijo, da čim prej pripravi novo eh, nadzorno uredbo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Nils Torvalds. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Izabel Toma, poročevalki in Carmen Fraga, poročevalki v Senci, za odlično sodelovanje pri tej tehnični aktualizaciji nadzorne uredbe za reformo ribiške politike, ki jo je parlament sprejel v zadnjem letu, smo sprejeli celo vrsto korakov, zato da bi zagotovili trajnostno ribiško politiko in zavarovali stale že ribe. Bili smo priča negativni spirali in navzdol, eh, poskušali smo ta razvoj prekiniti, se, se, se so se stale žiri pa stalno manjšali, ribištvo pa izgubljajo delovna mesta. Ampak reforma je lahko tako ambiciozna, kot je tudi izvajanje nove zakonodaje. Eh, nadzor in nadzorna uredba je pomembno orodje za zagotavljanje upoštevanje skupnih eh, pravil. Nezakonit to ribištvo je škodljivo tako za eh, ribištvo kot tudi za okolje. Poklici ribiki ne morejo konkurirati pod enakimi pogoji kot eh, nezagoniti eh, ribiči. To bi bilo okolje, kjer bi se slačalo goljofati. Zato moramo nagraditi tisti, ki se držijo pravila prejšnji teden. So se zaključila pogajanja tudi o o novem skladu za ribištvo in eh, za pomorstvo, kar omogoča lažji dostop ribičem do sredstev. To pa tudi pomeni, da parlament eh, lahko postavi bistveno večje zahteve na države članice glede izvajanja kontrol. To dolgoročno pomeni, da bomo dobili boljše stale že rib, boljše pogoje za delovna mesta eh, ribičev in ustvarili tudi več delovnih mest v poklicnem ribištvu. Hvala lepa. Hvala lepa in hvala tudi za eh, resno in kompetentno delo v eh, trojki vin pristojnem odboru. Naslednji je gospod Rumeva. Hvala lepa. Nija na voljo prav veliko časa, zato se bomo osredotočili na najpomembnejše točke kot poročevalec o nadzorni uredbi v zadnjem eh, mandatu. Sem eh, lahko videl, kako težko je spostaviti pravni okvir za tako pomembno temo, ko gre za upoštevanje pravil. In točno to je tisto, kar moramo okrepiti. To moramo zagotoviti. Bojim se da če bodo sprejeti določeni predlogi sprememb, da bomo oslabili ta okvir in tudi samo nadzorno uredbo. Zato bi vas eh, spomnil na to, da, gre, da ne gre tukaj za reformo ribiške politike, ampak da nam je kot parlamentu uspelo doseči povečanje proračuna tako za nadzor, kot tudi za zbiranje eh, podatkov. Parlament je s tem dal zelo pomembno sporočilo. To je točno to, kar potrebujemo, kajti drugače bomo pošiljali drugačna sporočila, kot eh, to, kar smo pravkar sprejeli. Hvala lepa, gospod Grobarčik. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospa komisarka. In to poročilo je osnova za izvajanje nove sprijete ribiške politike. Te naloge se moramo lotiti in začeti izvajati uredbo ter jo prilagoditi Lizbonski pogodbi zato moramo uvesti ustrezna pravila, ki bodo zagotovila izvaj, enakomerno izvajanje ribiške politike v vseh državah članicah, tako da mora biti nadzor na isti ravni. Brez tega reforma ne bo uspela. Predvsem eh, potrebujemo verodostojne podatke, ki temelijo na znanstvenih raziskavah. Na kratko bi opozoril na eh, situacijo v Baltiku, kjer se soočamo s problematiko staležev rib, eh, sploh ko gre za trsko. Lastna masa rib eh, se je močno zmanjšala zaradi tega, drske tudi ni mogoče tržiti, kar tudi onemogoča dobavo ustreznega materijala za proizvodno ribje moke. To povzroča velike težave, ki jih moramo rešiti. Tako da ponovno apeliram na vas, gospa komisarka, da sprejmete ukrepe, ki bodo omogočili ustrezno zaščito staležev rib v Baltiku. Gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Naslušno se strinjamo z poročilom. Se pa tukaj postavlja vprašanje, ki za nas ni rešeno. Imamo namreč načelno vprašanje, načelni problem pri izvajanju eh, politike, nove ribiške politike. Tukaj je težava v samih pravilih. Gre za politiko, ki želi delovati centralizirano daleč eh, od eh, realnosti, ki sploh ne upošteva posebnosti držav in eh, regij različnih sistemov ribištva. Zaradi tega sprijema in določa pravila, ki niso usklajena z realnostjo. Tako se pravila tudi ne uporabljajo v praksi in če se ne bodo uporabljala, potem bomo dosegli nasprotno tega, kar smo želeli zato moramo nekaj narediti in to preden izvajamo nadzor. Potrebujemo ustrezno upravljanje, lokalno upravljanje sektorja, zagotoviti moramo ustrezno izvajanje ukrepov in soodločanje. Hvala lepa. Gospod Guido Milana. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalki s katere te eh, besedilom se strinjam. Želim si, da bi nova sezona, o kateri bomo začeli razpravljati o vsebini, da se bo čim prej začela, kajti tukaj je prišlo do neke napake. Ni prišlo do uh, um, posvetovanja z parlamentom, kajti mi smo to videli prvič po Lizboni. Tukaj ni bilo soodločenja. Uredba se ne izvaja, kajti tukaj gre za uredbo, ki, ki ni dobro pripravljena. Treba jo je revidirati in upam, da boste hitro uh, prišli do nove nadzorne uredbe tako da bodo v parlament in tudi države članice lahko imele besedo pri tem. Nekoliko preveč ste optimistični, po mojem mnenju. Politični sporazum je bil izdan. Izdal ga je, izdalo ga je vedenje, ki je spremenilo temeljne politične eh, zadeve. Zato ni samo po sebi umevno stališče moje skupine glede zaključka sporazuma, o katerem ste govorili. E, Gospod eh, predsednik, eh, čestitam poročevalki, to je bil zelo pomemben korak za skupno ribiško politiko, 20. novembr 2009 je pomemben datum potem. Je bila eh, sprejeta Lizbonska pogodba oziroma začela veljati in tukaj je treba zadevo prilagoditi delegiranim aktom, naprimer, ki so začeli veljati z Lizbonsko pogodbo. Hvala lepa tudi za te predloge. Proces bi se moral čim prej zaključiti, mogoče še v tem mandatu. Sprijeti mora biti ustrezni delegirani akti. Zanimivo je tudi eh, počakati na poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno v treh letih, potem moramo razmišljati tudi o uporabi novih tehnologij, imeli bomo tudi posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in tudi notranjo oceno. Vse skupaj je lahko zelo pozitivno in bo pokazalo, kako bomo dejansko izvajali novo ribiško politiko. Hvala lepa, naslednji je Ole Kristjansen. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Že nekaj časa je potrebna eh, nova ureditev nadzora z Lizbonsko pogodbo in novo ribiško politiko, je to postala nuja. Tukaj imamo eh, pravila glede nadzora, ki samo ustvarjajo papir in dokumente, v kateri se izgubljamo, ne zagotavlja se pa učinkovito eh, ribištvo. Zato moramo delovati bistveno bolj učinkovito. Zagotoviti moramo regionalno spremljive okvire za izvajanje ribištva na ta način, lahko dosežemo tudi cilje nove ribiške politike. Čimprej moramo začeti z delom in pripraviti poenostavljena pravila za nadzor, kar bo omogočilo pošteno konkurenco. Še enkrat pa najlepša hvala poročevalki za poročilo. Zdaj prehajamo na CatchDI, tukaj imam dva, dve prijavi. Gospa Svičer je prva iz Mačarske. <laughs> Hvala vam lepo. Iz Hrvaške. Hvala lepa. Seveda je jasno, da moramo to uredbo prilagoditi Lizbonski pogodbi, drugače bi ostala reforma mrtva črka na papirju brez vzpostavitev ustreznega mehanizma nadzora. Prav tako pa se strinjam z nekaterimi, ki so dejali, da je ta nova ribiška politika predvsej daleč od realnosti in ne upošteva posebnosti držav članic, v tem primeru Hrvaške. Imamo popolnoma različno situacijo v posameznih državah članicah, zato mislim, da bi morali državam članicam omogočiti razvoj regionalne ribiške politike. Vzpostaviti je treba ustrezen pravni okvir, vem, da je to težko, je pa treba to ustrezno ukrepiti, kaj te reforma, ki smo jo dosegli in povečanje ribiš, proračuna za ribiško politiko, to je nekaj, kar bi bilo škoda izpustiti iz rok. Uh, No, moram pa izraziti dvom v to, da parlament lahko izvaja nadzor nad ribiško politiko, saj nimamo na voljo dovolj instrumentov, ne dovolj članov odbora, ki bi lahko prevzeli takšno nalogo. Hvala lepa. Danke, Herr Pikola. Hvala lepa, gospod Picola. Hvala. Pozdravljam predlog komisije pozdravljam predlog komisije z amandmaje odbora za ribištvo, s tem se izboljšuje nadzor nad ribištvom v skladu z skupno ribiško politiko, sprememba starega sistema, komitologije, zahteva tudi ustrezno spremembo pristojnosti med komisijo, svetom in parlamentom zato tudi o tem govorimo na plenarnem zasedanju. Treba je upoštevati, da bomo še v tem letu ocenjevali eh, to eh, uredbo in razmišljali o skladitvi eh, za skupno ribiško politiko. Po predlogu poročevalke mislim, da so dodeljene pravilne pristojnosti za izvedbene akte, ki bodo sprijeti. Upam, da bodo akti, ki jih bo sprejemala komisija, prilagojeni realnosti, vi eh, bi štva in upoštevali tudi posebnosti držav članic. Zato podpiram, da komisija pripravi poročilo o izvajanju v treh letih po veljavitvi. Hvala. Zdaj pa k zaključnim pripombam komisije, gospa komisarka, izvolite. Rada bi se zahvalila vsem eh, govornikom, jasno je, da lahko ponovim to, kar sem že povedala. Vse pripombe in pomisliki, ki jih izražati, komisija sliši in se bodo stekani v proces eh, analize in ocene izvajanja te uredbe. Tukaj bo imel parlament svoje mesto moj naslednik, bo prav gotovo pripravljen priti k vam in vam predstaviti ustrezen predlog in vam odgovarjal na vaše vprašanja. Sama pa bom pripravila tudi to, kar je eh, treba pri pripravi poročila o izvajanju uredbe. Samo nekaj komentarjev, če dovolite. Kot prvo glede izvajanja te uredbe, komisija je dolžna pripraviti vse za to, da države članice dobijo možnost za ustrezno izvajanje uredbe. In to poskušamo zdaj tudi storiti. Zato v našem predlogu in tudi predlogu parlamenta in sveta vključujemo povečan povečana sredstva, ki so namenjena skupni ribiški politiki in nadzoru na osnovi znanstvenih eh, podatkov, kar ste tudi vi omenjali. Prav tako moramo dati državni članici možnost uporabe lastnih tehnik in aplikacij, ki jih izvajajo na svoj način ob ustreznem izvajanju uredbe, seveda. Ta postopek regionalizacije je predmet naše reforme. Tako da se lahko države članice same odločajo, kako bodo tehnično izvajale ukrepe, ki so prilagojeni njihovi situaciji. Ne pravim, da je vse popolno, pravim pa, da imamo na voljo okvir, ki nam omogoča bistveno večjo prožnost v prihodnosti, kar zadeva denar. Svet in parlament eh, se bosta odločila o kompromisu, ki so ga sklenile tri institucije, parlament, svet in komisija, v zvezi z instrumentom financiranja. Moram pa povedati, da ne morem prejudicirati razprave in odločitve parlamenta. Lahko pa povdarim, da je čas zelo dragocen. Eh, naši ribiči ta denar potrebujejo ne gre za nas, ampak ribiči denar potrebujejo, tako da lahko samo pozovem parlament in vse ostale, ki odločajo, da pospešijo svoje dele, delo in sprejme, čim prej sprejmejo odločitev, tako da bodo naši ribiči in naša ribiška industrija dobili denar, ki je na voljo. Zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem Senci za odlično upravljeno delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. In ne nazadnje še gospa Tomas, proševalka. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila kolegom. Eh, ko, gospodu Koromevi bi rada povedala, da se nič ni spremenila v tem besedilu v primerjavi z uredbo o nadzoru. Eh, tu gre samo za vprašanje, kako se bo pač eh, stvari izvajalo ali z delegiranimi ali pa z izvedbenimi akti. Včasih obstaja neupravičen občutek, da se pač v drugih lukah eh, nadzor ne izvaja na isti način. E, torej, slišala sem argumente kolegov, e, s temi se strinjam. Hvala lepa komisarke tudi za preciziranje. E, žal pa še vedno ne vemo, kako je z. E, prenovo. Eh, treba je torej eh, vedeti, da naši ribiči želijo jasna pravila, dosledna pravila in da se pač eh, ta pravila ne spreminjajo vsak dan. Kajti, če se bodo pravila vsak dan spreminjala, potem. Uh, uh, se lahko zgodi, da bo prišlo do zasičanja in obupa in eh, ribiči bodo potem žrtve vsega tega. Eh, zaradi njih in zaradi učinkovitosti naše reforme in uredbe o eh, nadzoru upam, da boste dejansko upoštevali naše pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod in gospodje. S tem smo zaključili razpravo na to temo. Glasovanje bo jutri ob 12. Nadaljujemo z naslednjo temo in naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o izvajanju konkurenčne politike.